Mes chers collègues, nous avons pris du retard. Spoštovani kolegi in kolegice, malce zamujamo, zato se vam opravičujem in prosim, da se sedaj posedete. Zato, da lahko začnemo z našim sestankom odbora za proračun. Začenjamo sejo. Spoštovani kolegi, če nimate nič proti, potem predlagam, da sprejmemo dnevni red. Rad bi vas obvestil tudi o spremembah eh, pri eh, sestavi skupine koordinatorjev našega eh, odbora. uh, eh, Indrek Tarant, uh, eh, njega bo nadomestil eh, gospod Žordi za skupino zelenih uh, EFA. Gospod Jonathan Arnott nadomešča gospoda Finča za skupino FDD. Prejeli ste tudi zapisnike sej z prejšnjih sej. In če nima nihče nič proti, potem predlagam, da tudi te sprejmemo. Na to prva točka na dnevnem redu se nanaša na izvrševanje proračuna za leto 2018. Skupaj z eh, splošnim poročevalcem gospodom Moresanom za 2018 eh, smo tudi tokrat predstavili gospoda uh, Urela iz komisije in eh, ga prosimo, da nam na hitro predstavi izvrševanje proračuna za leto 2018. Lahko bo govoril uh, o. Um, ravni izvrševanja eh, za plačila in obveznosti za zadnje plačilno obdobje komisije. Prav tako bo govoril tudi o eh, zadnjih eh, pogajanjih, ko smo veliko govorili o sprostitvi sredstev in o 15.3 členu nove finančne uredbe. Takoj dajem besedo gospodu Horelu in morda nam lahko pove tudi nekaj več o tem, eh, zakaj politično eh, to, kakšne bodo politične posledice ehm, situacije, kjer eh, bi prišlo do brexita brez sporazuma. Hvala lepa predsedojoči, hvala lepa za priložnost, da predstavim izvrševanje proračuna za leto 2018. Izvrševanje proračuna za leto 2018 eh, je eh, potekalo gladko, vse se je eh, dobro odvilo, vsi programi se dobro odvijajo in izvrševanje je sedaj pospešeno. To je omogočilo komisiji, da je leto končala s praktično celotnim izvrševanjem. Za 2018. 2018 eh, smo to naredili tako, da ni bilo eh, potrebno spremeniti proračuna eh, za, zniže, zniže, za to, da bi um, vključili znižene uh, obveznosti, ampak naše poročilo kaže, da 99,9 um, obveznosti je bilo izvršenih, in pa um, 98,9 um, plačil je bilo prav tako uh, izvršenih. Glede preostalih um, izvrševanj pa naj povem, da uh, gre tu za uh, obseg približno 200 uh, milijonov pod eno postavko in približno 100 uh, milijonov pod posebnimi instrumenti, kar uh, pomeni skupaj približno 300 milijonov evrov. Uh, končni, um, končna številka bo vključen, vključena eh, v uh, spremenjen proračun in ta presežek eh, bo tudi predstavljen najkasneje do 15. aprila vašemu odboru. Sedaj pa malce več eh, podrobnosti v zvezi z implementacijo eh, kohezijske politike, ki je za eh, člane vašega odbora najpomembnejša. Glede 2007-2013 programov, za to obdobje velja, da smo zaključili z večino programov iz te generacije. In na začetku leta 2018 smo imeli skoraj 12 milijard um, obveznosti, ki smo jih morali še izvršiti. Približno 60 odstotkov uh, je, tega zneska je bilo izplačanih uh, tekom leta in tako je to sedaj znižano na 4,8 milijard uh, evrov za torej eh, generacijo programov 2007-2013. Sedaj eh, pričakujemo, eh, da bo v letošnjem letu izvršen še preostanek teh plačil za obdobje 2007-2013. Na to, glede programov 2014-2020. Kot veste in verjetno se spomnite, se je izvrševanje začelo zelo počasi eh, v letih 2014 do 2016, na to se je to pospešilo leta 2017 in v letu 2018 eh, smo v celoti porabili proračun za Evropske strukturne investicijske eh, sklade z zelo majhnim zneskom 18 milijonov, ki jih nismo uporabili, šlo je za pomoč eh, najbolj eh, ranljivim. To pomeni, da je bilo izvršenih 99,9 eh, odstotkov plačil. Prav tako je pomembno tudi izpostaviti naslednje. Eh, izjave o plačilih, ki smo jih prejeli strani držav članic, eh, so bile tako eh, obsežne, da je to omogočilo komisiji izplačati 9 milijard sredstev, ki, ki so bila še na voljo. Od teh od teh 8 milijard je bilo 6,6 milijard eh, izplačanih, kar pomeni, da eh, je ostalo eh, samo še nekaj več kot 3 milijarde sredstev, ki jih lahko porabimo v letu 2019. Tekom leta eh, so do meseca novembra države članice eh, podale svoje izjave relativno počasi, ampak na to pa smo eh, novembra prejeli 8 za 18 milijard teh zahtevkov in to predstavlja 33 odstotkov vseh zahtevkov. Komisija je to izplačala v veliki meri pred koncem leta. Posledično imamo sedaj samo normalen, tako imenovan backlog eh, in sicer 3,4 milijard um, eh, zahtevkov za plačila, ki smo jih prejeli po 27. decembru in eh, zato teh zahtevkov nismo mogli izplačati pred koncem leta. Za večino teh zahtevkov pa velja, da smo jih izplačali. Poleg tega, poleg um, zahtevkov, eh, ki so prišli po 27. decembru, pa imamo še za 1,5 milijard eh, zahtevkov, ki so zaenkrat suspendirani oziroma ki jih moramo še analizirati. December 2013 eh, je bil zelo pomemben glede spoštovanja M plus 3 um, ehm, avtomatičnega orodja za, za sprostitev sredstev. Uh, in eh, večina eh, teh je bilo potem preprogramiranih za 2015 eh, in po pravilu N plus 3 smo uspeli do leta 2019 oziroma do leta 2018 znižati te samodejne sprostitve sredstev največja eh, vsota eh, tveganja eh, sprostitev sredstev leta 2018 predstavlja samo 250 milijonov evrov, kar mislim, da je odličen rezultat. Prav tako je pomembno tudi to, da se je izboljšala eh, sposobnost predvidevanja strani držav članic. Pred dvema letoma je bila točnost teh napovedi zelo nizka eh, in um, eh, stopna napake približno 48 odstotkov, medtem ko sedaj imamo stopno napak ki se giblje okoli 6 odstotkov, kar je zelo velik napredek. To omogoča tudi komisiji, da eh, svoje napovedi mm, oblikuje bolj točno. To smo vse naredili skupaj z nacionalnimi eh, oblastmi in eh, za te pooblaščene organe velja, da imamo samo še dve pooblaščene, eh, dva pooblaščena organa, ki jih moramo imenovati, 556 eh, pa je bilo eh, že imenovanih, imamo samo še torej, dva pooblaščena organa, enega na Saint-Martinu, torej francoskem teritoriju in drugega v Združenem kraljestvu, ki morata biti imenovana. Z drugimi besedami, to je sedaj že praktično v celoti izvedeno. Na to, glede izvrševanja eh, kohezijskih eh, skladov. Eh, to sedaj predstavlja 27 odstotkov letos v primerjavi s 16 odstotki konec lanskega leta in 9 odstotkov konec leta 2016. Še zadnje besede v zvezi s kohezijo. Stopnja eh, izbranih programov v državah članicah eh, se je prav tako eh, zelo povečala v letu 2018, sedaj je na ravni 67 odstotkov v primerjavi 44 odstotki prejšnje leto. In imamo tudi že 67 odstotkov. Eh, projektov, ki so izbrani, kar pomeni, da imamo dovolj eh, projektov, da bomo lahko proračun izvrševali gladko v prihodnih letih. Še nekaj besed o avtonomnih eh, prenosih komisije komisija to eh, v veliki meri uporablja eh, znotraj eh, okvira finančne uredbe, zato da lahko čim bolj gladko izvršujemo proračun. Največji del teh avtonomnih transferov se nanaša na um, te. Um, prilagajanja na koncu eh, leta, eh, ampak eh, nekaj teh transferjev pa je bilo tudi druge narave. Naprimer, prod 1B, tu smo imeli nekaj obveznosti, ki jih je bilo treba porazdeliti med različne kategorije regij in pa med socialnim skladom in pa regionalnim skladom. In Prav tako je bilo treba tudi uh, uh, prilagoditi uh, izvrševanje operativnih programov držav članic. Glede poglavja oddelka 4, tu je komisija prenesla 23 milijonov iz IPA-ja v EN. In sicer uh, v okviru um, proračunske podpore Maroku, in to je bilo mogoče zato, ker smo pod IPA-jem uh, našli. Um, neka namenska sredstva, ki smo jih lahko uporabili. To pomeni, da to ni imelo uh, nobenega um, neposrednega učinka na izvrševanje programov um, IPA. Komisija je prav tako za 27 milijonov uh, okrnila lasten proračun in to je omogočilo komisiji, da je uh, del teh sredstev prenesla tudi v sklad za um, izredne razmere in za izredno pomoč. Na to imamo avtonomni transfer za humanitarno pomoč, to, eh, možnost komisija ima na voljo eh, in sicer od 1. Eh, decembra dalje. 20. Eh, decembra lani je komisija v tem okviru 10 milijonov v obveznostih in 2 milijona v plačilih namenila tudi humanitarni dejavnosti, zato da je okrepila sredstva za pomoč jemno. Kot je to predvidela finančna uh, uredba, je bila o tem uh, proračunski uh, organ tudi ustrezno obveščen. Na to smo imeli tudi nekaj transferjev konec leta, to je bilo zelo omejeno in predlagamo, da se prenese 64 milijonov iz oddelka 4 v programe za okrepitev razvoja podeželja in Prav tako bomo s temi sredstvi tudi um, uh, povrnili stroške državam članicam v okviru skupnega upravljanja. In na to še na koncu uh, raven. Um, Sprostitev sredstev uh, za 2018 to predstavlja 2,5 milijarde, to je nižje kot uh, lani, ko je bilo to 5,3 milijarde in pred dvema letoma 3,7 milijarde. In ti, ta sredstva pod 1B so precej nižja kot lani. Leta 2017 je to predstavljalo 3 e, milijarde pod 1B in to zlasti za e, izplačilo predhodnih e, programov 2007-2013. Letos te sprostitve sredstva predstavljajo manj kot nič cela 3 milijarde na to prihaja seveda do določenih variacij, ampak za 2018 eh, te sprostitve sredstev eh, predstavlja isti trend kot v prejšnjih letih. Na to glede eh, sproščenih sredstev pod členom 15.3 finančne uredbe, vem, da vas to še posebej zanima. V teku leta 2018 je bilo 280 milijonov um, eh, sredstev sproščenih eh, pri postavki raziskave in to je um, številka, ki je bistveno nižja od 413 eh, milijonov iz lanskega leta. O tem smo zelo intenzivno razpravljali pri um, uh, spravnem postopku in veste, da je komisija predlagala, da se to eh, številko obravnava ločeno. Predsedujoči, rad bi zaključil eh, s to točko. Eh, bolj podrobna poročila o zvrševanju proračuna boste seveda prejeli in prav tako bomo predstavili tudi bolj natančne številke in pa napovedi v temu namenjenemu poročilu in to je predvideno uh, za 20. marca. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod direktor. Hvala lepa za te navedbe, gospod generalni poročevalec, kakšne je vaše stališče. Hvala lepa uh, za vaše podrobne uh, pripombe danes jutraj. Zahvaljujem se kolegom eh, za skupno delo, eh, za eh, prioritete, ki smo jih skupaj določili, za pogajanja s svetom in komisije, za spravni postopek in tudi za pomoč komisiji pri izvrševanju tega proračuna. Mislim, da je bil eh, proračun 2018 eh, z vidika izvrševanja najboljši proračun eh, v okviru tega večletnega finančnega okvira. To kaže na to, da smo se odločili za prave prioritete in da smo eh, postopali na prav način. Denar smo namenili tistim projektom, ki so ga najbolj potrebovali in prav tako, kot je eh, gospod direktor že povedal, je bil ta denar namenjen po ključu, ki ga je opisal moramo pa uh, potegniti tudi nekatere nauke tega MFF-a za prihodnost. Res je, da je bil proračun za leto 2018 odličen proračun z vidika izvrševanja, ampak naslednji večletni finančni okvir pa mora biti uh, prav tako uh, zelo dober in moramo zagotoviti, da se bo proračun začel izvajati takoj s 1. januarjem 2020 uh, in o tem bomo še več razpravljali v prihodnih tednih. Zlasti uh, se mi zdi uh, dobro to, kar sem slišal glede uh, poglavja 1b. To uh, kaže na to, da skladi, sredstva iz skladov končno uh, prihajajo do upravičencev. V glavnem moram reči, da je bil to proračun, ki je bil zelo dober z vidika izvrševanja, z vidika določitve prioritet, z vidika. Um, Eh, učinkovitosti. Imam pa eh, eno vprašanje v zvezi s sproščenimi sredstvi. Eh, sredstvi, ki so prenešena na leto 2018 z predhodnih let. In če si pogledamo nekatere proračunske postavke, potem vidimo, da Če vseštejemo vsa ta sproščena eh, sredstva, potem eh, so eh, ta sredstva kar visoka. Naprimer za Kosmo predstavlja to 55 milijonov, ampak za 2018, če si pogledamo vsa sproščena sredstva, pa to predstavlja 354 milijonov. Za transport to predstavlja 381 milijonov. Eh, milijonov, eh, skupna sproščena sredstva pa predstavlja 1,98 eh, milijard evrov. In zanima me, zakaj je tako velik del teh sredstev še vedno sproščenih. To je moje edino vprašanje, sicer pa se zahvaljujem komisiji za uh, ta proračun, zahvaljujem se vam za upravljeno delo, kajti s tem zaključujemo ta proračun 2018 z zadnjimi eh, transferji, o katerih bomo glasovali danes eh, do povdne. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, generalni poročevalec samo nekaj bi povedal. Torej, sproščena sredstva se nanašajo eh, na sproščena sredstva da 2018 in samo za 2018 to se ne nanaša na eh, obveznosti iz predhodnih let. Eh, želel bi, da gospod direktor to pojasni. Zanima me tudi, uh, gospod direktor, če lahko potrdite ali zanikate uh, izjavo uh, odgovornega za stike z javnostmi komisije uh, v politiku. Rečeno je bilo namreč, da bo proračun 2019 upočasnjen, uh, zato ker čakamo na sporazum ali osotnost sporazuma z Združenim kraljestvom. In to je. Uh, um, novost v primerjavi s tem, kar je povedal gospod Salmajer uh, na sestanku, ki ste ga organizirali v Štrasburgu. Uh, rekel je namreč, uh, Britanci bodo svoje pravne obveznosti spoštovali. Zato bi želel več podrobnosti v zvezi s tem. Gospod Jurel, izvolite. Hvala lepa predsedujoči in hvala lepa tudi uh, splošnemu poročevalcu za vprašanja. Um, Glede specifičnega vprašanja gospoda Morešana, eh, mislim, da eh, to zahteva bolj podroben odgovor, zato vam ga bomo kmalo posredovali v pisni obliki. Glede dveh vprašanj predsedojočega potrjujem naslednje. Ne, eh, sproščena sredstva za 2018 odražajo obveznosti za 2015, 2016, 2017. Naprimer, največji del eh, teh vprašanjih sredstev pri koheziji eh, se nanaša na eh, predhodne obveznosti. Razen, če nisem razumel vašega vprašanja. Ne, ne, dobro ste razumeli moje vprašanje. Vi predstavljate te obveznosti za leto 2018 in na to sproščena sredstva, ampak ta sproščena sredstva se lahko nanašajo, če sem prav razumel, na proračune 2015, 2016, 2017 ali pa še celo prej. Ja, še celo prej, 2007, 2008 in tako dalje. Se pravi, ni nobene povezave med proračunom 2018 in temi sproščenimi sredstvi, ki se nanašajo na predhodne proračune. In eh, te, eh, te odstotke, eh, ki jih tu proučujemo, za nje moramo vedeti, na kaj se nanaša, ali se to nanaša na predhodne proračune ali ne. Občutek imamo namreč, da gre za popravke z proračuna 2018, ampak to ne drži. To se nanaša na obveznosti pri prejšnjih proračunih. In kar bi bilo verjetno dobro predvideti za prihodnost, je to, da takšne informacije predstavite v pisni obliki, v dokumentu, ki uh, jasno uh, kaže na to, na katere proračune se katera sproščena sredstva nanašajo. Ja, hvala, gospod predsedojoči. Jemljem na znanje. Predvsej preprosto bo dati na voljo uh, razliko med eh, temi sproščenimi sredstvi za leto 2018 in preostalimi za prejšnja sredstva. To je, eh, to je preprosto. Po posameznih letih to bo pa malce bolj zapleteno, eh, moram, moram pročiti, če se to da na dokaj preprost način narediti. Ja, ker eh, gospod generalni uh, poročevalec uh, je prej rekel, ja, proračun za 2018 je uh, dober proračun, ker nimamo veliko sproščenih sredstev, ampak če prav razumem, uh, se ta sproščena sredstva sploh ne nanašajo na proračun 2018, temveč na predhodne proračune. Uh, Ja, gre za sproščene sredstva iz predhodnih let, ki so bile prenešene na nadaljne leta in ta, um, ta vsota je zelo visoka uh, v primerjavi z obveznostmi za 2018 in uh, veseli me, da boste odgovorili v uh, pisni obliki. Uh, Gospod predsedujoči, pravi imate, ne gre za uh, eh, sprošena sredstva za 2018, temveč za predhodna leta. In to je pomembno, kajti ta, uh, te vsote so visoke v primerjavi z obveznostmi za posamezno leto, naprimer za leto 2018. Dobro, kaj pa glede politika? naj pojasnim, kar je morda nesporazum. Komisija je zauzela čisto notranje uh, previdnostne ukrepe in sicer uh, smo uh, 8, 85 odstotkov obveznosti um, nekako zablokirali za enkrat. 85 odstotkov je namreč povsem dovolj, da eh, se lahko kar nekaj časa proračun normalno izvršuje. Če pa bi v izjemnih primerjih potrebovali v prvih mesecih eh, leta potrebovali 100 odstotkov eh, obveznosti, v tem primeru pa bo pač na voljo 100 odstotkov sredstva. Z drugimi besedami ne bo prišlo do nobene upočasnitve izvrševanja proračuna, gre samo za previdnostni ukrep, se pravi, da se da na voljo 85 odstotkov proračunskih eh, postavk, 15 odstotkov pa je malce za rezervo. Dobro, glede na to, da že zamujamo, me veseli, da nihče ni eh, želel besede. Zahvaljujem se gospodu Murešanu. Eh, to je zelo. Um, čustven trenutek, eh, kajti eh, sedaj eh, bomo zaključili z zadnjimi elementi vašega proračuna, sedaj pa bomo glasovali in predlagam vam, da preverimo vaše elektronske kartice. Gracias. Bien, je déclare le scrutin ouvert pour ce vote. Glasujemo in to je zdaj testno glasovanje. On va, on va vous en offrir une, madame Thomas. Et on la gardera au secrétariat. Euh, oprostite, mm, pozabila sem kartico v odboru Peš, eh, kjer smo tudi glasovali predtem. Očitno je Peš vaša prioriteta, pravi predsednik morali bi imeti eno kartico za glasovanje tukaj in drugo za glasovanje drugod. Eh, bomo eh, zbirali denar za to, da vam zagotovimo še eno kartico. No, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Na busko, je dober rezultat, no, ampak kljub vsemu ste nekateri glasovali proti in drugi ste se vzdržali. Zdaj bomo glasovali v poročilu gospoda eh, Kölmela, devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena, gospod Kölmel, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili, elektronsko glasujemo. Thank you. Skratka, je klub. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 proti 11. Vi ste za, bomo dodali še en glas. Dobro. 20 proti 11. Sprejeto. Predlog spremembe 10 postane brezpredmeten. 11 tudi postane brezpredmeten. O um, drugem predlogu spremembe pa moramo glasovati, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 postane brezpredmeten, ker je bil 12 sprejet. Zdaj smo pri 13, kdo je za, proti. Bomo preverili kar glasujte elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 proti 14. Oziroma 15 proti 15, ampak to je še vedno zavrnjeno. Predlog spremembe 4, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. Eh, predlog pet je sprejet brez glasovanja, šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne glede na to, kako je glasovala gospa Toma. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Osmi predlog preverjamo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa celotno besedilo. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 26, 27 za, 3 proti in en vzdržan glas. Čestitke, gospod Kölmel. Sur la section 3 du budget 2018, Zdaj pa oddelek 3, proračun za leto 2018. Zato je odgovoren Siegfried Murešan. Gre pa za proračun za leto 2018. O tem smo ravno kar govorili z gospodom Urelom. Gospod splošni poročevalec, izvolite besedo. Da, eh, dobro ste obvestili kolege o teh eh, trendih ta zadeva ni sporna, gre za običajen prenos konec leta, prosil bi vas, da glasujete za, ampak še prej pa naj vam povem, da gre za 64 milijonov eh, v odobritvah za plačila, to bomo prenesli danes, 25 milijonov iz četrtega razdelka eh, za predpristopno pomoč, to bomo prenesli zaradi um, počasnejšega izvajanja in pa uh, sprejmanja pogodb o projektih v Turčiji. 25 uh, milijonov bomo prav tako prenesli za področje evropske sosedske politike in sicer zaradi tehničnih preložitev določenih plačil v Maroku v okviru tega podpornega programa. 10 milijonov bomo prenesli iz DCI v četrtem razdelku Eh, tukaj gre za varno skrbo z hrano in sicer je prenos posledica tega, da je prišlo do poznega sprejemanja in eh, zaradi tega tudi poznih plačil, pa še 3,5 milijonov ehm, glede eh, strukture kmetijskih obratov. Ehm, tukaj gre za strukture kmetij in ehm, stroški so bili manjši od predvidenih potem pa še en manjši prenos in plačila bodo tukaj izvedena leta 2019. Skupen znesek je 64 milijonov in to bomo prenesli v sklad za podeželjski razvoj. Um, izjave o plačilih držav članic eh, so eh, bile višje oziroma napovedi ob koncu leta 2018 so bile višje. In uh, zato predlagam tudi ta transfer in kolege prosim, da ga podprejo. Hvala. Hvala splošni poročevale. Želi kdo uh, besedo? Um, ne, gospod Urel, vi tudi ne. Um, tako da kar glasujemo. Tout le monde a voté Apparemment pas. Ste vsi glasovali? Še ne. No, zaključujemo z glasovanjem. Sprejeto 26 oziroma 27, gospa Toma, 27 za, 2 proti in brez vzdržanih glasov. Čestitke splošnemu poročevalcu za oddelek 3 proračuna za leto 2018. Mm, glede drugih eh, oddelkov dajem besedo Pavlu Rübigu. Wunsch vom Europäischen Rechnungshof, der möchte. No, tukaj gre pa za prenos iz EKA, iz računskega sodišča. To zadeva um, določena mesta oziroma funkcije pri osebju in e, podpiram to spremembo oziroma ta prenos. Ima kdo kak komentar? Ne. E, mislim, da bo to lahko sprejeto. Zdaj pa še Monika Holmajer, ki je stalna poročevalka za nepremičninsko politiko. Ona nam bo predstavila projekt spremnega centra Berl e, za komisijo. dragi predsednik, kolegice in kolegi. Govorila bom o spremljenem centru v stavbi Berlemo. Skušali smo najti mm, primerno ime za to varnostno stavbo. Gre za stavbo, kjer se bo preverjalo obiskovalce, to bo varnostni pregled. Um, bo pa ta stavba nekako dodana k stavbi Berlemon. Um, ehm, varnostni pregledi bodo tam nameščeni. 90 tisoč obiskovalcev predvidevamo. Ta stavba ima tudi posebno pogodbo z belgijsko državo in dve banki so tudi s tem povezani in eno podjetje. Mi smo s tem podjetjem že prej sodelovali. Um, šlo pa je prej za običajne stavbe in uh, je bil ta postopek bolj enostaven. Tukaj pa smo se morali pogajati tudi z domačo državo, torej Belgijo, in želeli smo zagotoviti financiranje prek finančnih storitev bank. Uh, tako bi Belgija potem imela najemno pogodbo. In kakšna je pogodba komisije? Eh, slišala sem besedo, da gre za amfiteatrski predlog eh, te stavbe. Kaj naj bi to pomenilo? Komisija naj bi s to pogodbo. dobila to eh, dodatno stavbo. Eh, šest tisoč šeststo kvadratnih metrov naj bi to obsegalo. In eh, to naj bi bilo dograjeno do leta dva tisoč enaintrideset. To se bo zgodilo prek letnih plačil za leasinge in najemnine. Zdaj uh, gre za nekaj več kot 4 milijone, 4,9 milijonov. Uh, imeli bomo tudi razpis za to stavbo, izbrali bomo potem najcenejšega ponudnika. Eno tako podjetje že imamo in eh, kmalo se bo začel ta postopek izvajati. Na začetku smo slišali, da bo prišlo do splošnega povišanja sredstev. In pripravljajo se tudi vsega, Um, um, pregledi oziroma poročila o stroških eh, za elektriko in eh, um, drugo opremo oziroma druge stroške, mislim, da bistvenega povečanja za proračun to ne bo predstavljalo. Hvala za vse te podatke. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ne, potem bomo kar glasovali in sicer poimensko glasujemo. Thank you. Škrtajklo. Konec glasovanja. 26 za, 2 proti, 27 oprostite. Hvala poročevalki. No, to, da bodo stavbo nadome, namestili v Belemon, uh, eh, ne vem, če je ravno dobro. Belgija je predlagala neko začasno stavbo, ampak um, predlog ni bil slab, tako da so na koncu to sprejeli. No, s tem smo zaključili z glasovanjem. Besedo pa bo še naprej imela Monika Holmajer, da nam predstavi projekt Helios. Hvala. Kar se tiče stavbi Helios, nekdani drozbah in lakolit, naj vam podam nekaj informacij. Iz Žan Moneja se je stavba preselila, ampak ta selitev se je malo zavlekla, zato ker je bilo treba prilagoditi najemne pogodbe. E, zato imamo zdaj dve dodatni najemni pogodbi, e, o katerih se še pogajajo. In do časa selitve eh, je to treba ureditvi, urediti. 868 ljudi bo nameščenih v stavbi Helios. To bo največja stavba komisije v uh, Luksemburgu. Eh, v Lakolitu jih bo pa 423. Ekvin in um, človeški viri, torej ta dva oddelka, bosta nameščena v teh stavbah. Eh, v začetku februarja naj bi eh, se to zgodilo, torej ta selitev. To bo k malu. Eh, potem pa se bomo tudi z uslužbenci v Luksemburgu še pogovarjali o tem. Hvala. Poročevalci v senci, želi kdo besedo? Gospa Hofmann. No, namesto da vas kličem po imenih, ali bi kak poročevalec v senci želel besedo, eh, jo lahko dobi. Očitno ne, želi še kdo drug besedo. Ne, ni vprašanj ali komentarjev. Gospa Holmajer, očitno ste bili zelo prepričljivi. Zdaj pa gremo lahko kar naprej na naslednjo točko. ta eh, točka pa zadeva računsko sodišče, ki je pripravilo posebno poročilo o pisarniških prostorih institucij EU. To pravzaprav predstavlja nadaljevanje poročila Monike Holmajer. Z nami so tudi predstavniki odbora kont, torej za proračunski nadzor. In zahvaljujem se gospodu Janu Gregorju, ki je član odbora oziroma računskega sodišča in nam bo zdaj predstavil to poročilo. Eh, Direktorja DG Inlo in DG eh, Fins sta tudi omenjena v poročilu za parlament. Potem na strani komisije eh, so tudi omenjeni določeni direktori, prav tako za eh, sodišče, za svet, gospod eh, Šnirs za sodišče in gospod Kiselevski za Evropsko centralno banko. Gospod Gregor bo zdaj dobil besedo. 10 do 15 minut bo imel na voljo, da nam bo lahko predstavil to posebno poročilo o proračunski politiki. Evropskega računskega sodišča. Gospod Gregor, izvolite besedo. Uh, Hvala za besedo, gospod predsednik, uh, člani in članice odbora. Naj se vam najprej zahvalim za priložnost, da predstavim to posebno poročilo računskega sodišča z decembra lanskega leta. Gre za poročilo 34 skozi 2018 o um, pisariških prostorih evropskih institucij. Pet stebrov je v tem poročilu. Najprej bom malo povedal o tem, uh, kaj je računsko sodišče v preteklosti naredilo v zvezi s stavbami, potem uh, kakšen je obseg uh, te naše revizije potem eh, bom predstavil tudi naša vprašanja in naša priporočila. V preteklosti smo se usredotočali na stroške institucije oziroma izdatke institucij eh, za stavbe. Posebno poročilo je bilo pripravljeno leta 2007. In eh, naša priporočila iz tistega poročila so vključevala boljše definicije in boljšo koordinacijo večletnih institucij političnih programov za stavbe, želeli smo si tudi bolj eh, dolgoročnih eh, pogodb eh, in pa možnost nakupa stavbe. Potem smo ehm, želeli tudi oceno potreb in pa informacije o upravljanju, potem napovedi na trgu in uporabo davčnih izjem. Potrebovali pa bi tudi boljše medinstitucionalno sodelovanje. V poročilu smo eh, zapisali, da obstaja že dobra stopna medinstitucionalnega sodelovanja in da eh, prihaja tudi do sprememb iz najemnih pogodb v nakupe stavb. Leta 2014 smo se osredotočili tudi na decentralizacijo v operanci Evropskega parlamenta. Leta 2016 pa smo pregledali Evropsko službo za zunanje delovanje in njihovo upravljanje stavb eh, povsod po svetu. Eh, pogledali smo tudi izdatke v zvezi s stavbami, ponavadi se na to osredotočamo tudi pri svojih letnih revizijah. In naj tukaj izpostavim dve temi. Leta 2010 smo pripravili letno poročilo in v njem izpostavili, da eh, je bilo plačanih 235 eh, milijonov naprej za prva tri leta za stavbo Evropa. Leta 2017 smo opazili tudi um, določene pomankljivosti v um, javnih naročilih oziroma razpisih um, za gradbena dela pri parlamentu. Um, potem pa um, ni bilo več um, poročil oziroma poučevanja teh področji. 11 odstotkov administrativnega proračuna Evropske unije se porabi za stavbe, to je približno ena milijarda na leto. In eh, ta vsota je eh, bolj ali manj stabilna v obdobju zadnjih petih let, predtem pa je bila malo višja. Torej prišlo je do znižanja. 7 odstotkov teh 11 odstotkov pokriva najemnine in pa nakupe, 4 odstotne točke pokriva pa se nanaša na um, druge um, stroške stavb, naprimer vzdrževanje elektriko in tako naprej. Upoštevali smo tudi finančno uredbo iz leta 2013. Um, prišlo je do zahteve po letnih poročilih o stavbah in pa do o, možnosti, da se eh, nakup izvede tudi z neposrednim, eh, naj, eh, neposrednim posojilom. dal je za 26 odstotkov več kot leta 2004. Eh, In naj zdaj razložim še obseg te naše revizije. Osredotočili smo se na pisarniške prostore, ki predstavljajo okrog 70 odstotkov vseh površin institucij. Osredotočili smo se torej na pet institucij, eh, ki imajo največ pisarniških prostorov, to so parlament, svet, komisija, sodišče in pa Evropska centralna banka. Te institucije imajo pisarne v Bruslu, Luksemburgu in Frankfurtu. Posebej smo se osredotočili tudi na eh, najeme in pa eh, nakupe. Eh, to zadeva približno dve tretjini stroškov za stavbe nismo pa se usredotočali na vzdrževanje stavb, eh, na elektriko in s tem povezane stroške. Mm, poleg tega smo tudi primerjali podatke in upravljanje eh, z drugimi institucijami, naprimer odborom regiji, eh, investicijsko banko, ekosokom in podobno. Naj zdaj opišem še druga vprašanja, ki smo si jih zastavili. Glavno vprašanje je bilo, ali Evropska unija učinkovito upravlja sredstvi za pisarne. In v tem okviru smo pregledali potem še tri pod vprašanja, ali imajo institucije dobre stavne strategije in ali dobro sodelujejo med sabo, zato da pride do prihrankov. Ogledali smo si tudi to, kako institucije pridobivajo svoje pisarniške prostore, ali to delajo na stroškovno učinkovit način, in pa ali poročajo in nadzorujejo eh, portfelj pisarniških prostorov na primeren način. Zbrali smo veliko dokazov, razne strategije in poročila, poleg tega smo tudi obiskali institucije in pa mednarodne organizacije. Na splošno smo ugotovili, da institucije dobro upravljajo s svojimi izdatki za pisarne. Nekaj je manevrskega prostora za izboljšave, naprimer strategije in načrtovanje bi lahko izboljšali, nekatere strategije so že zastarele, včasih manjka formalna odobritev in mi bi si želeli tudi boljše načrtovanje um, potreb po pisarniških prostorih um, odločitve glede pisarniških prostorov so dobro utemeljene, ampak financiranje je včasih kompleksno. Včasih je prišlo tudi do zamud pri izvajanju uh, določenih projektov. To je vodilo pogosto tudi v povišane stroške in tudi poročanje in nadzor um, bi lahko izboljšali. Zdaj pa še naše ugotovitve kot sem na začetku povedal, institucije dobro sodelujejo, to sodelovanje je kar obsežno in izvajajo se načela za sodelovanje na simetričen način. Kar se tiče strategij za stavbe in pa načrtovanje, to bi lahko izboljšali. Strategije niso vedno formalizirane, niso vedno posodobljene in uh, scenarij načrtovanja bi tudi moral biti vključen v te strategije. Smo pa zaznali tudi dobro prakso pri komisiji, ki eh, zagotavlja tudi prenose v večletnem političnem okviru. Eh, včasih, če pride do zamud, to prinese tudi dodatne stroške in mi smo si ogledali, ali so take prilagoditve in spremembe vodile tudi v kakšne izboljšave. Nismo našli dokazov, da bi eh, to bilo primerno ocenjeno, torej ali je prišlo do kakšnih ekonomskih ali drugih koristi. A new Ways of Working, to je projekt novega načina dela, ki ni bil ocenjen, ampak mislim, da bi se institucije lahko temu v prihodne bolj posvetile. Potem. Odločitve o namestitvah pisarn so sicer dobro utemeljene, ampak financiranje je eh, kompleksno. In mi smo analizirali, ali te odločitve temeljijo na dobrih temeljih in ali obstaja sodelovanje z državami gostiteljicami. Podpora držav gostiteljic eh, obstaja. je pa to odvisno tudi od vsake posamezne stavbe. Financiranje je kompleksno in to vpliva tudi na proračunsko preglednost. Včasih so vključeni tudi posredniki pri financiranju večjih eh, stavb. To so bodi si finančni posredniki ali pa države, včasih EIB. In uh, vnaprejšnja plačila eh, tudi niso vedno razkrita v začetnih letnih proračunih. Potem še ena ugotovitev, številka tri, eh, glavni eh, projekti gradnje, ki so jih prizadele zamude in dodatni stroški. Imamo štiri projekte, ki smo jih analizirali pri parlamentu, svetu, komisiji in sodišču samo en od teh projektov je bil v okviru proračuna in eh, tudi eh, časovno točno izveden. Eh, šlo je za primer sodišča, pri drugih primerjih pa je prihajalo do zamud, ki so vodile tudi v dodatne stroške. Zdaj pa še posamezni projekti v primeru, računsk, v primeru sodišča, oprostite, to je bil edini projekt, ki je ostal znotraj proračuna in tudi v okviru časovnice. In sicer zaradi dobrega sodelovanja z državo gostiteljico, mm, v tem primeru Luksemburgom. Potem projekt sveta. E, ta je tudi e, e, vključeval sodelovanje z državo gostiteljico, ampak sodelovanje v tem primeru ni bilo dobro. In svet bo moral to popraviti in se odzvati tako da bo povečal število osebja, zato da bo projekt lahko končan. Ampak eh, zamude so eh, bile tudi posledica nepredvidenih okoliščin. Potem eh, KAD-2, stavba parlamenta, tukaj je prišlo do zamude z dodatnimi stroški. Glavni razlog pa je bil to, da parlament ni imel dovolj izkušenj in pa že pri razpisu na začetku so bile težave. Parlament se je na to odzval, znižal je velikost projekta, spremenil tudi določene tehnične specifikacije in v celoti je to zagotovilo večjo konkurenčnost in pa tudi možnost, da ostanemo znotraj proračuna. Ampak eh, kljub vsemu je zaradi zamude prišlo tudi do dodatnih najemnih stroškov v vrednosti 86 milijonov v šestih letih. Približno 14 milijonov na leto. No, potem pa še stavba komisije JMO2. Eh, začetek tega projekta je bil eh, zelo se je zelo zavlekel. 15 let je trajalo, da je prišlo do dogovora z državo Luksemburg. Poleg tega um, je bilo veliko nejasnosti pri uh, samem razpisu. Potem treba je bilo vključiti dodatne varnostne ukrepe in uh, ocenjujemo, da bodo najemni stroški uh, se povečali za 248 milijonov zaradi zamud in zaradi evakuacije stavbe JMO. No, še uh, eh, poročanje in spremljanje, ki nista zadostna. Včasih podatkov o stavbah eh, in površinah ni dovolj. Eh, do tega je prišlo tudi zaradi spremembe finančne uredbe leta 2013 primerjava med stavbami institucij ni možna oziroma je otežena zaradi nedoslednih eh, podatkov. In, na, na, torej, to je bil glavni predmet eh, naše analize. Zdaj pa še naša priporočila za konec. Mi eh, institucijam priporočamo, da posodobijo in formalizirajo strategijo o stavbah in da tudi redno posodabljajo dokumente o načrtih potem morajo oceniti tudi projekte v okviru novih načinov dela. Treba je povečati proračunsko preglednost finančnih mehanizmov za eh, projekte gradne in pa vzpostaviti ustrezne postopke za upravljanje, predvsem za velike zgradbe in pa projekte obnove. Torej, te postopke bomo morali uh, vzpostaviti in izboljšati tudi doslednost podatkov in pa spremljanje portfeljev stavb. S tem bi se vam tudi zahvalil za vašo pozornost, zahvalil bi se tudi svojim kolegom eh, in z veseljem bomo odgovorili, bomo odgovorili na kakršnakoli vprašanja, ki jih boste imeli. Hvala. Hvala, gospod Gregor, za ta sintetičen pregled vašega poročila o nepremičninski politiki evropskih inštitucij. Bien, je vais maintenant donner la parole à notre rapporteur. Besedo bom predal naši stalni poročevalki za nepremičninsko politiko, ampak eh, morala je oditi. Kakorkoli želi kdo eh, besedo, mogoče predsednica odbora za proračunski nadzor, tudi ona je že odšla. Um, ali kdo od vas morda želi besedo? Mm, ne vidim nobenega vprašanja, ga imam pa jaz. Vprašanje imam v zvezi z tem, kar imenujemo pobiranje. Se pa le top de la sincerite budžetar. Gre pa za to, kako iskreni smo pri pripravi proračuna. Če pripravimo proračun, kjer so postavke precenjene, je to v bistvu kršitev tega, da moramo zvesto in sistematično pripravljati proračun. Na 25. strani vašega poročila pa piše, da so inštitucije redno namenjale višja plačila za gradbene projekte in da so bili zneski predplačil na proračunskih postavkah zelo visoki, kar je potem pripeljalo do velikih prerasporeditev proti koncu obdobja. To je zelo ogrozilo preglednost postopka. S tem se sicer zagotavlja stabilnost proračuna, vendar pa men, ne menimo, da bi ta praksa privrčevala oziroma zelo skrbno ravnala z sredstvi davkoplačevalcev. E, zato te prakse ne priporočamo in zato se sprašujem, ali ne bi bilo bolj jasno, če bi od inštitucij zahtevali, da ne izvajajo take prakse. Res je to zelo praktično, ampak eh, vseeno. Zdaj, eh, zanima me, kakšna je presoja računskega sodišča v zvezi s tem, kajti vi ste avtoriteta na tem področju. Uh, uh, Hvala za to vprašanje. Res je, to ni bilo zelo pregledno. Obstajali so primeri, ko so inštitucije imele kreditne postavke oziroma kreditne račune preko eh, posrednikov in na koncu eh, so imeli to, tako imenovano pobiranje, zato da so se temu tej kreditni liniji izognile. Mi predlagamo, da morajo inštitucije povečati preglednost porabe sredstev za velike gradbene projekte. In seveda en način bi bil, da uporabimo diferencirana sredstva, kar pomeni, da bi bili vsi zneski načrtovani vnaprej in bi to eh, upoštevalo letni proračunski postopek. Kadar se zagotavljajo predplačila za gradbene projekte, obstaja nevarnost, da bodo proti koncu leta, da se bo izkazalo, da ta predplačila niso popolnoma v skladu s predvidevanji. To je glavni problem. Hvala. Eh, Seveda. Ampak, če nekatere postavke sistematično precenjuješ, se ti lahko zgodi na koncu, da bo za 30 ali 40 milijonov tega pobiranja, tega ramasaža plus tranché sur cette question. Parce que surestimer. Zanimivo je, da sodišče nima nekega jasnega stolišča tega, um, če uh, inštitucije precenijo nekatere postavke za to, da bodo na koncu leta dobile nek preostanek, s katerim bodo financirale stvari, ki niso bile predvidene v proračunu in to je lahko kar velik odstotek javnih izdatkov. Zato mislim, da bi moralo sodišče nadzorovati oziroma zagotavljati to, da so evropske inštitucije res za zgled ostalim, kar se tiče izvrševanja proračuna.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 z vsem spoštovanjem do inštitucije, ki jo predstavljate, gospod Gregor. Uh, uh, uh, Res je, gospod predsednik, popolnoma se strinjam, da bi morale evropske inštitucije vključiti v proračun take zneske, ki so povezani z napredkom gradnje zgradb. In upam, da je bilo naše tretje priporočilo jasno, da se je treba temu izogibati. In naj še povem, časovni rok za izvrševanje tega priporočila je za projekte, ki se začnejo v letu 2019. Zato upam, da, bo bolj, da se bo izboljšalo upravljanje izdatkov povezanih z gradnjo zgradb. Ja, meš, si, si, si že ve. Eh? Prav? če si lahko dovolim eno priporočilo, mislim, da bi sodišče eh, moralo biti nekoliko bolj direktno. Tokrat eh, je svoje stališče izrazilo zelo zadržano. Euh. Pretirano razumevanje za pragmatičen pristop, po, tako si računskega sodišča in njegovih mnen nisem ravno predstavljal. Kaj pa predstavniki drugih inštitucij? Želite besedo v zvezi s tem? Kako pa vi sprejemate poročilo sodišča in kaj menite o tem, kako ga upoštevati. Gospa Linus, eh, vas ne sumimo, da ste preveč obveščali parlament o predlogu in lo. Občutek imamo, da nismo dovolj obveščeni, kajti tudi mi smo del proračunskega, proračunske inštitucije. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se za odlično poročilo, ki ga je predstavilo proračunsko sodišče. Gospod predsednik, najprej bi se odzvala na vaš komentar o obveščanju. Verjetno ste mislili na varnostne stroške, o katerih smo govorili poleti. Eh, seznanjena sem tudi z vašim povabilom naj se udeležim proračunskega odbora v zvezi z uradom za stike eh, in februarja se bom udeležila seje. In če zdaj lahko na kratko pokomentiram poročilo, ki ga je ravno kar predstavil gospod Gregor strani generalnega direktorata INLO lahko povemo, da se popolnoma strinjamo s tem, da eh, imamo boljše medinstitucionalno sodelovanje. Od začetka 90-ih let se je izrazito izboljšalo. Na začetku 90-ih let sodelovanje ni bilo tako kot sedaj, zdaj pa je naše sodelovanje zelo organizirano, kolegijalno, formalno in neformalno hkrati. Na strani Evropskega parlamenta smo tudi zelo zadovoljni, da je vprašanje lastništva ali najema nepremičnin bilo tudi obravnavano v poročilu sodišča. Parlament je inštitucija, ki je lastnica 80 odstotkov svojih nepremičnin. To pa sledi iz proračunske resolucije, ki je bila sprejeta sredi 90 let. Naj rečem, da je bila to dolgo edina strateška odločitev, ki so jo sprejele ki jo je sprejela uprava inštitucije. Marca 2010 je predsedstvo parlamenta prvič odobrilo tako imenovano srednje in dolgoročno strategijo za nepremičnine. Kasneje je bila bolj natančno določena in pojasnjena z različnimi drugimi odločitvami predsedstva in od leta 2010 o tem odloča tudi proračunski organ. Zgradbena Strategija je bila tudi posodobljena z odločitvijo predsedstva aprila 2018. Julija je generalni sekretar v tem odboru tudi predstavil to prenovljeno strategijo za zgradbe. Ta nova strategija pokriva tako imenovane manjkajoče elemente in vključuje tudi druga vprašanja povezana z eh, strategijo zgradb, to je, da najdemo ustrezne prostore za trialoge, zato da zagotovimo, da je parlament ali inštitucije so bližje državljanom in hkrati tudi, da imamo zgradbe, ki so varnejše. Potem pa, kar se tiče komentarjev, ki jih je izrekel gospod Gregor in ki so zapisani tudi v samem poročilu, gre za metodo novega načina dela. Parlament je upravil študijo v letu 2015. V skladu s to študijo je nova uporaba dela v zgradbi Martens in Kodenauer prinesla približno 110 milijonov evrov prihranka v 20 letih. Čeprav je bil projekt v prvotni obliki leta 2015 opuščen, uprava parlamenta trenutno izvaja kar nekaj njegovih elementov v teh dveh zgradbah. zgradbah na podlagi zelo aktivnega dialoga z prihodnimi službami, ki jih to zadeva, ali z bodočimi uporabniki teh zgradb, torej zgradbe eh, Martens ali tistih, ki se bodo preselili v zgradbo Konrad Adenauer. Zelo dobre povratne informacije smo že dobili v zvezi s stavbo Martens v zvezi s tem, kaj naj vključimo v novo delovno okolje, v to metodo. Novo delovno okolje. Potem pa, kar se tiče procesov financiranja in postopkov financiranja, gospod Kleti, generalni direktor oddelka za finance, bo spregovoril o tem bolj podrobno. Zdaj pa še vprašanje upravljanja in poročanja. popolnoma se strinjamo, da je to zelo pomembno. In zato smo nedavno, pred letom in pol, v projekt Konrad Adenauer vključili metodo vitke strukture. To deluje zelo dobro in omogoča, da hitro dobimo posodobljene informacije. Najlepša hvala za to možnost, da smo lahko pokomentirali to poročilo. Hvala, gospod predsednik. Hvala, hvala, gospa. Ja, ta sodelovalni prostor, to je neka nova stvar. Ali ste že lahko izmerili, koliko prostora in koliko sredstev je bilo prihranjenih s to novo metodo? Um, Chair, to to question, uh, v zvezi s tem vprašanjem. Pri strategiji za zgradbe, ki jo je pre, sprejelo predsedstvo in o kateri se je razpravljalo julija, smo v skladi s to um, strategijo uvedli 10 do 12 kvadratnih metrov na osebo, kar pomeni, da je vsak generalni direktorat svobodnejši pri določanju načina dela. Nekateri generalni direktorati se bodo bolj osredotočili v posamezne na posamezne individualne pisarne ali pa pisarne, kjer je več uslužbencev. V Martensu pa smo se odločili za take pisarne, kjer skupaj delajo štirje kolegi. Obstajata ena ali dve izjemi na zahtevo same službe in to je naprimer eh, nekaj takega imamo pri računalniških eh, strokovnjakih v GD za komunikacijo. Ampak večinoma nimamo teh tako imenovanih hot desk ali kolabor, prostora za sodelovanje, prostorov, kjer ljudje nimajo svoje določene pisalne mize ali pris, delovnega prostora. Povratne informacije, ki smo jih dobili od približno tisoč oseb, ki delajo v zgradbi Martens so zelo pozitivne, kajti to nam omogoča, da prostor, ki nam je na voljo, bolje uporabimo in omogoča nam tudi, da vključimo različne socialne vidike. To je samo predsedstvo res uh, zahtevalo, torej treba je imeti uh, kotičke za kavo in različne prostore, kjer se lahko opravljajo neformalni sestanki in to so vsi res zelo cenili. Hvala, gospa, zdaj pa gospod Kleti. Hvala, gospod predsednik. Naj spregovorim o treh temah. Kompleksnost financiranja, nujna preglednost in iskrenost ter številke povezane z previsokimi stroški. Najprej zmogljivosti financiranja. Naj dopolnim to, kar je že omenil gospod Gregor. Inštitucije, eh, ki niso komisija, nimajo ločenih sredstev. Lahko torej imaš načrtovana sredstva v proračunu, um, kjer lahko upoštevaš na večletni ravni uh, potrebe po financiranju in finančnih tokovih za več let. Tega pri nas ni. In potem pred leti smo uvedli projekt EKAT in takrat ni bilo mogoče neposredno najemati oziroma si sposojati denarja. In kot veste, v parlamentu imamo proračun, ki se spreminja glede na to, v katerem letu um, mandata smo. Imamo naprimer visok proračun za volilno leto, potem pa imamo um, okvir, ki je določen v razdelku 5. ta zapletena situacija izhaja iz tega, da imamo orodja, ki niso določena natančno v predpisih, In po drugi strani sodišče ni reklo, da je kompleksnost slaba ali dobra sama po sebi. Če neko napravo pošleš na Mars, je to zelo kompleksna zadeva, ampak rezultat je pa dober. Zdaj, če pa imamo projekt 430 eh, milijonov vreden in hkrati moramo upoštevati vnaprej določen okvir, potem pa se pojavijo nekatere ideje in inovacije je pač tako. Mislim pa, da nam je naša sama, eh, naša situacija, ki je zelo kompleksna, omogočila dobro finančno poslovodenje, kar pomeni, da vsakič, ko je bilo možno, da se izognemo plačilu obresti in da uporabimo sredstva, ki so na voljo v proračunu, pa ne zato, ker bi previsoko ocenili nekatere stroške, uh, smo lahko na tak način lahko prihranili približno 98 milijonov evrov. Eh, res je, preglednost je tukaj zelo pomembna, vendar ne sama po sebi. Potem pa še poročanje in preglednost. V uradnem listu EU so objavljene vse transakcije, in potem vsa ta uporaba preostanka se vedno, je vedno podvržena razpravi o tem, kako jo lahko porabimo. Potem pa se izdatki konsolidirajo v evropskih računih in Evropska komisija sama objavlja vse te dokumente s temi podatki. Zato mislim, da ta proračun, ko je sprejet, ni nič bolj pregleden, ko potem, ko ga spremenimo in potem, ko ga izvršujemo in je treba objaviti, kako smo ga izvrševali. Torej, kar se tiče preglednosti, sem imel to zapovedati, kar pa se tiče iskrenosti. Proračunske postavke niso precenjene, vendar pa politične odločitve včasih lahko pripeljajo do tega, da se vsa sredstva ne porabijo ali pa da vsak poslanec ne uporabi 100 odstotkov svoje ovojnice. In zdaj ta znesek preostalih zneskov, ki jih lahko uporabimo, predstavlja približno 3 odstotke in to ni ravno zelo pomemben delež. Ja, gospod Kleti, v zvezi s tem. Euh lahko spregovorite še o eh, tem, o zapletenosti. Ja, zapletenost nam omogoča tudi večjo fleksibilnost, kajti na tak način lahko pokrijemo 100 odstotkov potreb v fazi gradnje. To bi lahko pripeljalo do eh, tega, da v sami časi gradnje lahko plačamo vse obresti in potem kasneje čim bolj zmanjšamo obresti. Torej, najprej si je treba zagotoviti sredstva, treba skleniti posojila. Ampak to niso ne sredstva oziroma krediti predvideni v proračunu, ne uh, po, uporaba preostalih sredstev. To, tukaj ponavadi odpremo posebno kreditno linijo in uh, ta ima ponavadi ugodno obrestno mero, tako da približno pridemo na nič cela tri odstotno obrestno mero za ta posojila. Poleg tega imamo še mehanizem za dodajanje sredstev v kateri koli fazi. Za, kot eh, smo slišali, je bilo veliko predplačil za gradbena sredstva in zato tega, eh, za gradbene projekte, zato tega ni bilo veliko. in finančna sredstva, ki potem ostanejo od teh kreditov, ostanejo v lasti parlamenta. Torej, če imamo sredstva na voljo v obliki kreditov in v obliki preostalih sredstev, ki so eh, nekako shranjena, imamo mi možnost, da sproti plačujemo. in v poročilih o poteku projekta in v poročilih, finančnih poročilih, ki so objavljeni v uradnem listu, je vse to jasno vidno. In potem še ena stvar. Ocena morebitnih višjih stroškov zaradi zamud pri gradnji in zaradi tega, ker še naprej najemamo določene prostore. Najemnina predstavlja približno 14,3 milijone evrov na leto. In tukaj moramo jasno razlikovati končne izdatke, to so amortizacija ali najemnine in to je v bistvu to, kar je treba upoštevati, torej to so najemnine ali amortizacija. V primeru zgradbe KAT pa je podjetje, eh, pa je obdobje in eh, zgradba, ki jo eh, gradimo, se še ne, amortira, ne amortizirajo. To bo začelo teči, ko bomo zgradbo prevzeli. In 432 milijonov, kolikor imamo odobrenega proračuna, v fazi investicije je to finančni tok, ki prihaja iz proračuna Unije, vendar pa to ni končni izdatek, ki bo upisan v bilanco inštitucije in v bilanco Evropske unije. Torej, davkoplačevalci ostanejo lastniki na nek drugačen način. Seveda lahko se izognejo plačilu davkov oziroma, ampak kakorkoli te davke so že plačali. Ko bomo stavbo prevzeli, najemnine ne bomo več plačevali, ampak bomo plačevali, eh, ampak se bo takrat obračunavala amortizacija. Amortizacija bo 17 milijonov na leto in eh, luksemburška vlada zelo podpira ta projekt in nam je v času gradnje zelo znižala najemnino. Torej, tukaj sta dva finančna toka, ki izhajata iz proračuna. Eh, najprej so to najemnine in po drugi strani izdatki za naložbo, ki eh, je plačana iz davkoplačevalskega denarja. Hvala, gospod Kreti, za, vse, za vsa ta pojasnila. Kakšen je delež pomoči, ki jo prispeva luksemburška vlada, to je približno 50 odstotkov najemnine. Imamo različne zgradbe, zgradba Šuman je še bolj subvencionirana in to nam v bistvu omogoča to, da je najemnina približno 14 milijonov na mesto 22 milijonov. Gospa Gardia Zabal, želite besedo? No Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, gospe Linus. Eh, moje vprašanje ni tako povezano eh, z poročilom računskega sodišča, temveč gre bolj za način dela. Slišali smo, da Eh, so bili eh, komentarji pozitivni, ampak eh, sama sem slišala tudi nekatere negativne pripombe in zanimivo bi bilo, če bi lahko primerjali izkušnje in ugotovili, kaj lahko izboljšamo, tudi povsem konkretno, prav tako tudi v neformalnih Eh, pogovorih lahko dobimo dovolj informacij, ampak eh, če bi nam lahko posredovali to v pisni obliki, potem eh, bi bilo dobro, če bi razpolagali z vsemi informacijami. Gospa Linus, hvala predsednik, hvala za to možnost, da to pojasnimo. Res je. Preden smo se preselili v zgradbo Martens, je bilo veliko negativnih pripomb, veliko uh, skrbi je bilo, odbor zaposlenih je izrazil veliko pomislekov in tudi različne enote so izražale številne pomisleke. In tudi sama sem se trikrat sestala z odborom zaposlenih, eh, zato da bi uh, tistim, ki so bili zaskrbljeni in samemu odboru pojasnila, da se bomo posvetovali z osebami, ki se bodo preselile v zgradbo Martens. Imeli smo približno 119 sestankov, najprej na ravni menedžmenta, potem pa tudi na ravni zaposlenih v različnih enotah. Po sami preselitvi v Martens, to je bilo aprila lani, kar pomeni, da še ni minilo niti eno celo leto uporabe te stavbe, ko ponavadi naredimo analizo situacije, eh, so me ponovno povabili na odbor zaposlenih v zvezi s to temo in tam je bilo povedano, da ni več eh, izraženih kritik. Nekatera vprašanja so bila seveda povezana z začetno fazo uporabe, ko se je zgradba začne uporabljati, se dosti krat izkažejo kakšne stvari, naprimer eh, zračenje, hlajenje smo morali nekoliko prilagoditi. Potem pa ti skupni prostori, eh, vse kritike v zvezi z njimi, skupni, s temi skupnimi delovnimi prostori so nekako potihnile po približno enem letu uporabe bomo natančno preučili vse možne komentarje, ampak tudi mi v samem GD Inlo smo zelo uh, zadovoljni, da se številni pomisleki niso uresničili. Hvala, gospa, gospod Kleti, zelo sem vesel vaših uspehov in tega, kar ste dosegli v zelo zapletenem zakonodajnem okviru. Eh, ampak eh, vse pogodbe tega ne onemogočajo, predpise bi lahko spremenili, za katero uredbo gre ali kateri predpis gre. Euh, Hvala, gospod predsednik. Ena od dveh ovir je bila odpravljena, zdaj imamo torej možnost sklepanja kreditov, kar seveda Eh, je tudi še vedno povezano s postopkom sprejmena odločitev. Potem druga stvar pa so diferencirana in nediferencirana sredstva. To je pa opredeljeno v finančni uredbi. Lahko bi opredelili kategorijo kreditov namenjenih za večletne projekte v proračunih inštitucij, ki niso komisija. ampak če so predpisi slabo zasnovani in če nas silijo v tako, v tako zapleteno situacijo, da ne moremo spoštovati proračunskih eh, zahtev, potem je treba spremeniti predpise in zato nam morate vi, računsko sodišče in vi predlagati, kako predpise spremeniti. Eh, včasih, eh, ne vem, v, prvotno, v prvotni proračun bi bilo treba vključiti nek znesek, naprimer 50 milijonov za zgradbo kat, eh, na mesto, da moramo potem na koncu uporabljati to, eh, te preostanke. In mislim, da bi morali te stvari urediti. Eh, in ko pravite, ja, da ste privrčevali pri obrestih, ja, to je zelo dobro, ampak če si nekateri sposodijo sredstva na trgu, zato da so potem sredstva na voljo za stvari iz evropskih potreb. Gospod Molinjo in gospod Beken, imate še vi kakšne uh, prispevke? Glede na to, da je že pozno, ste lahko kratki. Hvala lepa, uh, eh, Mark Becker, ja iz Luksemburga. Imam uh, komentar v zvezi z dosejem Žomone 2 sodišče v svojem poročilu govori o pomembnih zamudah pri izvajanju tega projekta. Naj povem, da se ne strinjamo z oceno finančnega uh, impakta, ki ga predstavlja komisija, kajti po našem mnenju nekateri vidiki niso bili upoštevani oziroma so bili upoštevani kot postranski s tem, da obstaja neposredna povezava med vzrokom in posledico. Sodišče pravi, eh, no, glede na to, da eh, če bi imeli žomone eh, 2, potem bi lahko opustili žomone 1, ampak to je pristop sodišča, s katerim se ne strinjamo in o tem smo že nadolgo govorili zamuda pri Žomone 2 pomeni tudi, da bomo veliko kasneje začeli uh, uh, vračati stroške za Žomone uh, 2. Sodišče to omenja, ampak tu ne predstavlja nobenih številk in kompenzacija je tu veliko bolj kompleksna, kot si morda na prvi pogled lahko predstavljamo. Po drugi strani smo prav tako uporabili uh, zamude uh, za to, da smo optimizirali projekt. To pomeni, uh, da uh, smo povečali kapacitete iz 3040 na 3700, kar predstavlja prihranek 10 milijonov letno. Z drugimi besedami, situacija je precej manj črna, kot si predstavljate. In ta optimizacija je omogočena tudi zato, ker smo sprejeli nove metode dela. Imamo namreč eh, eno tretjino eh, bodočih eh, zaposlenih v Žomone 2, ki bodo delali na kolaborativen način v skupnih prostorih. Zelo nakratko, gospod predsednik, kar se tiče eh, odbora eh, za zgradbe Brusel. Nam se zdi to poročilo kar uravnoteženo. Nekaj eh, elementov je bilo eh, tarča kritik, eh, te so utemeljene. Mislim, da bomo, eh, se bomo vrnili pred eh, ta eh, odbor eh, k malu in to z dvema projektoma in eh, na ta način vam bomo lahko pokazali, da obvladujemo tudi to vrstne projekte. Na to, glede eh, nove oblike dela, eh, prisluhnil sem zastopniku sodišča, ampak to je koncept, ki se razvija. Terminologijo uporabljamo že nekaj let, ampak koncept pa se sam razvija glede na izkušnje, ki jih imamo in glede na to, kaj se dogaja tudi okoli tega koncepta. Mislim, da bi bilo škoda, če bi se osredotočili samo na uh, upravljanje z uh, površinami, uh, kajti moramo tudi pokazati, da. Uh, so te površine lahko veliko bolj učinkovite, če jih na ustežen način upravljamo in na ta način imamo optimizacijo, se pravi, glede število oseb, na to um, uh, zgradbe in pa uh, informacijski sistem. In po vašem mnenju eh, so vsi ti trije pogoje izpolnjeni ali uh, niso še vsi izpolnjeni? Uh, ja, težko je uh, to novo uh, tehniko uh, uresničiti, zato ker je treba spremeniti uh, Eh, vedenje eh, ljudi, mentaliteto eh, ljudi, tako tistih, ki delajo, kot tistih, ki upravljajo. Ampak želimo prepričati ljudi, da lahko delujemo tudi na drugačen način. In dokler tega ne bomo uspeli, pač prihaja do upora temu, tej spremembi. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji. Še svetu dajem besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, dodala bi samo še nekaj točk k temu, kar je povedal gospod Molinjo. Ja, dejansko ne gre za eh, vajo, kateri edini cilj bi bil, da se omeji število kvadratnih metrov naših pisarn. Ne. Uh, tu gre za bricks, bites and uh, behavior. Z drugimi besedami, uh, treba je najti uh, rešitev, ki omogoča kolegom, da razpolagajo s prostorom, v katerem lahko na bolj učinkovit način delajo. Zato smo predvideli pilotni projekt Želeli smo namreč eh, v najboljši meri izkoristiti eh, izkušnje, o katerih eh, sta govorila že kolega, zato da bo naš pilotni projekt najboljši možen, ki uresničuje zadnje nove koncepte, ki temelji na izkušnjah, ki smo jih pridobili v zadnjih desetih letih. Tu se posem strinjamo s priporočili sodišča da je treba te projekte oceniti. To smo že začeli delati in v zadnjih dveh letih smo eksperimentirali z novimi načini dela. Torej, signed disk, flex disk, naprimer to eh, sta eh, dve rešitvi, ki jih je omenila gospa Linus, zato da se vidi, kakšen je učinek na eh, zaposlene glede na um, prostor, ki jim ga lahko damo na voljo. Vse to temelji na delu, ki uh, temelji na dejavnosti. Potrebujemo delovne prostore, kjer imamo lahko naprimer uh, eh, sestanke z vsemi eh, IKT orodji, naprimer, če potrebujemo videokonference, teledelo, delo nadaljavo in tako dalje. In na to um, vedenje, behavior, to se nanaša tako na management kot na zaposlene, kako lahko zaupamo zaposlenim, ki jih več ne vidimo, zato ker ti delajo nadaljavo, ker uh, delajo preko videokonference, eh, kako lahko izboljšamo kakovost dela v takšnem delovnem okolju. To je kompleksno vprašanje. Na to še eno besedo glede eh, stavbe Evropa in eh, zaključkov iz poročila. Bom nadaljevala v angleščini, zato ker imam vse napisano v angleščini in zato je za me laže, če nadaljujem v angleščini. To je namreč jezik, ki ga je uporabil tudi, uporabilo tudi sodišče. V dokumentu je zapisano, da je eh, stavba Evropa eh, bila zgrajena znotraj proračuna. To so dobre novice za davkoplačevalce. Prišlo je do zamude, ampak eh, zamude so bile povzročene zaradi nepredvidenih Eh, nepredvidenih okoliščin, naprimer Lizbonska pogodba, ki je eh, zahtevala novo konfiguracijo za Evropski svet, eh, za predsednika in vse to je imelo precejšen učinek na samo zgradbo. Na to je prišlo tudi do pritožbe oziroma tožbe pred sodiščem prve stopnje, ki jo je uložil pač eh, nek uh, kandidat, ki ni zmagal na razpisu in na to smo imeli še uh, določene druge uh, ovire, ki jih je bilo treba premostiti veliko bi imeli povedati tudi glede mehanizmov financiranja, ali so ti preprosti ali ne. Po našem mnenju so bili preprosti in bili so tudi v interesu evropskih davkoplačevalcev. Ne smemo namreč pozabiti, da uh, ta um, končna konvencija, ki jo je svet podpisal z eh, belgijsko državo leta 2008, moramo si pogledati, kaj je, uh, kaj so finančne, kaj finančna uredba omogočila uh, v letu 2008 plačo. Sem. Takrat je bil tako imenovan payment differé, se pravi kasnejše plačilo, eh, že omogočeno, kar se je potem spremenilo z naslednjimi eh, finančnimi uredbi. Tako smo leta 2008 uporabili ta payment differé, eh, ampak posojila pa še niso bila mogoča takrat. Zato smo morali uh, zgraditi stavbo z uh, sredstvi, ki so bili na voljo leta 2008. In uh, prav tako smo belgijski državi tudi unaprej um, ehm, plačali uh, določene zneske tu ni šlo za neke zasebne investitorje, ki bi lahko šli v stečaj. To je belgijska država, ki je zanesljiv partner, zaveznik eh, in takrat smo eh, precejšnji del teh plačil eh, izvedli v obliki predplačil in um, 10,3 milijone obresti je bilo na to tudi um, uh, odšteto od eh, eh, končne cene zgradbe. Vse to je bilo torej v interesu eh, evropskih davkoplačevalcev. In to so elementi, ki jih je po mojem mnenju treba izpostaviti. Poleg tega pa se povsem strinjamo z priporočili sodišča in še naprej bomo delali z drugimi institucijami, zato da bomo ta priporočila lahko uresničili čim prej in mm, čim bolje. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Dobro, to je skladno z interesi uh, evropskih eh, davkoplačevalcev. Ne vem, če je to skladno z interesi belgijskih davkoplačevalcev. Um, Vse skupaj se mi zdi zelo kompleksno z državami, ki poskušajo stvari olajšati zato, da eh, se nekatere stavbe zgradijo v njihovi državi in ne drugot. Če bi organizirali tiskovno konferenco in bi poskušali to pojasniti davkoplačevalcem, eh, mislim, da bi bilo to zelo eh, težko, ampak dobro pač delate znotraj pravnega okvira in skladno z uredbo, kot je povedal gospod Kleti. Gospa Žvers. Gospod Žver, se popravlja govornik. Hvala lepa za besedo. Rad bi dodal eh, glede eh, institucij eh, v Luksemburgu in zlasti glede sodišča Evropske unije. To je bilo posebej izpostavljeno v poročilu gospoda Gregorja in zato se zahvaljujem. Ehm, zahvaljujem se za to, da ste izpostavili dobre rezultate sodišča Evropske unije v zadnjih desetih letih. In eh, več razlogov je za to. En je še posebej pomemben in sicer eh, tesno sodelovanje z Luksemburško državo. In to je lahko tudi poročilo eh, za institucije v Luksemburgu, da poskušajo vzpostaviti tako tesno sodelovanje, kot ga je vzpostavilo sodišče Evropske unije. Luksemburg eh, ima namreč ne samo zmogljivosti, temveč eh, tudi politično eh, voljo za pomoč evropskim inštitucijam pri njihovih nepremičninskih projektih. Še nekaj bi želel dodati ko ocenjujemo učinek glede preglednosti eh, in pa poštenosti te prakse eh, upravljanja s prostalimi sredstvi, mislim, da se je treba tu pogledati eh, sodišče Evropske unije in ta preostala sredstva predstavlja približno 1 do 2 odstotka letnega proračuna, zato ne moremo govoriti o neki, neki previsoki oceni proračunov. To je praktično neizogibno, zato ker vedno prihaja do manjšega nihanja pri upravljanju s proračunskimi sredstvi. Ja, slišim, slišim uh, uh, vaše. Eh, zagovore eh, teh preostalih sredstev, ampak vse to morate eh, predvideti že v začetku. Ne boste me namreč prepričali v to, da je potrebno previsoko oceniti proračun za to, da imate na koncu preostale sredstva. Treba je zagotoviti dobre proračunske prakse gospod Kisolevski za Evropsko centralno banko. Hvala lepa, bom zelo kratek. Poročilo Računskega sodišča je bilo zelo pozitivno in pozdravljamo sodelovanje med našimi inštitucijami pri teh revizijah. Glede nepremičnin Evropske centralne banke sprejemamo obe priporočili, ki bosta samo izboljšali naše upravljanje. Omenili ste nove metode dela. Januarja 2018 smo tudi mi tak mehanizem uvedli in eh, ocenili ga bomo leta 2020. In takrat bomo potegnili nauke iz te eh, evalvacije pri eh, politiki upravljanja. In eh, jemljemo na znanje tudi dobro oceno sistema izčrpnega um, spremljanja naših nepremičnin tudi v Frankfurtu. Hvala lepa. S tem smo zaključili z eh, predstavniki eh, različnih institucij. Sedaj pa se obračam na kolege. Imate vi kakšne pripombe, vprašanja? Ne. Dobro, gospod Gregor, izvolite. Hvala lepa za komentarje institucij. Če smem samo eh, na hitro zaključiti, najprej čestitam Evropskemu parlamentu za to eh, strategijo, eh, ki jo je predsedstvo sedaj tudi formalno potrdilo. Razpravljali smo in tudi razlikovali v, poraču, v poročilu mm, o razlikah mm, iz eh, proračunskega in računovodskega vidika eh, teh variacije pri eh, stroških upravljanja nepremičnin. Na to glede finančne uredbe. Dolgoročno je malce nenavadno, če je treba javni proračun eh, dolgoročno financirati svoje projekte z eh, različnimi umestniki, naj si bodo države ali finančne ustanove. Treba bi bilo vse to financirati znotraj javnega proračuna. Omenil eh, sem priporočila eh, iz poročila iz leta 2007. Takrat smo eh, priporočili, da se uporablja te diferenciranje obveznosti. Na to smo omenili tudi spremembe finančne uredbe iz leta 2013, ki omogoča določene nove uh, Eh, oblike financiranja. Na to glede specifičnih projektov v uvodnih besedah sem stvari malce njanseral in govoril tudi o nepredvidenih o eh, eh, okoliščinah, tudi svet je to omenil, omenil sem tudi različne razloge za zamude, do katerih je prihajalo pri določenih projektih. To ni bilo vedno pod nadzorom inštitucij. In prav tako je to eh, bilo odvisno tudi od eh, sodelovanja z gostujočo državo. V enem primeru je bilo to pozitivno, v drugem primeru sodelovanje ni bilo tako pozitivno eh, in svet je moral tu poseči v to sodelovanje z belgijsko državo. Prav tako uh, smo zadovoljni tudi uh, s tem, da uh, so institucije sprejele uh, vse, eh, vsa priporočila sodišča in eh, eh, pričakujem, da se bo upravljanje nepremičnin institucij izboljšalo in da bodo tudi podatki postali bolj primerljivi. Hvala lepa. Dobro, s tem smo prišli do konca tega zaslišanja, glede eh, poročila, ki je zelo zanimivo. Zahvaljujem se gospodu Gregorju za kakovost tega eh, dokumenta in zahvaljujem se tudi tolmačem, ki so sprejeli eh, krajšo zamudo, ki nam je omogočila, da smo to javno predstavitev o nepremičninski politiki instituciji tudi ustrezno zaključili. Zahvaljujem se kolegom in zahvaljujem se vsem, ki delate z besedili, ki niso vedno preprosta, eh, vedno jasna in vedno transparentna. Zahvaljujem se za priporočila že vnaprej, zato da bomo lahko vse te uredbe eh, revidirali, eh, vključno s finančno uredbo, na ta način bo naše delo tudi olajšano. Veste, da je naša glavna skrb, da se pripravi proračune, ki eh, krepijo demokracijo, ki omogočajo eh, dialog z eh, evropskimi državljani, zato da to ne bodo samo neki dogovori med nami za zaprtimi vrati. Mislim, da tudi ni, ni normalno, da ima Luksemburg toliko evropskih inštitucij. Vsaj to je kritika, ki sem jo slišal, ampak. Uh, vidim, da Luksemburg tudi uh, prispeva k uh, uh, stroškom vzdrževanja teh stavb, zlasti najemnin in uh, tudi belgijska država včasih malce nadomešča same institucije. Naslednji sestanek imamo 7. februarja, uh, s tem, da ne vemo, kaj se bo zgodilo z. Uh, sestankom 29. Eh, januarja. 29. januarja imamo skupni, eh, skupno sejo eh, z odborom za proračun in 7. februarja imamo sejo našega odbora. In opravičujem se, da predsedstvo ni upravilo svojega dela in ni pospešilo dela. Če nihče drug ne želi besede, potem zaključujem.